Ugande osnutek zakonodaje proti homoseksualnosti. Najprej eh, ima besedo kolega Kašman. Thank you, thank you Hvala predsedujoči. Če se lahko umaknemo od poslovnika. In eh, prosim, da se sedaj posvetimo vprašanju diskriminacije. Trenutno Eh, sprejemajo zakon v, ugadne, v uganskem parlamentu in morda se kdo sprašuje, kaj ima to praviti z nami. Tukaj gre za hude kršitve človekovih prvic in to ima še kako opraviti z nami. Torej gre za to, da bi vsako osebo, ki je obtožena homoseksualnosti, bila izpostavljena možnosti do smrtne kazni ali pa celo um, smrtne kazni. Vsak, ki ne bi prijavil svoj homoseksualni otrok, bi lahko bil zaprt. Enako velja za učitelje, za vsakega, ki ne bi prijavil istospolno usmerjene osebe v roku 24 ur. Vsak uh, lasnik stanovanja, ki bi dal v najem, um, stanovanje istospolni osebi, bi prav tako tvegal, tvegal zaporno kazen. In enako uh, velja za tiste, ki delajo na področju zdravstva, za, na področju um, In to bi pomenilo, da bi to podstavljalo tudi tveganje za širitev virusa HIV. Prosim vas, da pustimo v strani naše predsotke in prosim, da branimo tiste, ki jih nihče ne brani. Zato pozdravljam izjavo de Guhta, eh, komisarja za razvoj in pa francoske, švedske vlade ter predsednika Obame, predsednika in podpredsednika predstavniškega doma ZDA oziroma odbora za zunanje zadeve. Prosim, da temu posvetite vse pomembnost, ki si jo zasluži in da govorite za tiste v Ugandi, ki jim trenutno nišče ne prisluhne. Hvala lepa, kolega Kešman. Še kolegica Šarket, prav tako avtorica, za dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči. Um, Lanski, se, lanskega septembra je poslanec uganskega parlamenta uložil predlog um, zakona proti istospolnim usmerjenim in ta predvideva za istospoljene osebe zaporno kazen ali celo smrtno kazen. To ne velja samo za te tako imenovane kriminalce, ampak uh, celo za tiste, ki uh, vedo za te osebe ali ki podpirajo borce za človekove pravice v Ugandi. Uh, Eh, s tem bi se kršili, kršile človekove pravice in to niso samo eh, vrednote Evropske unije, ampak so univerzalne vrednote. Prav tako zavračamo v celoti smrtno kazen in se pridružujemo mednarodni skupnosti, ki je zelo zaskrbljena Eh, tudi zaradi nevladnih organizacij, ki bi morda morale prenehati za svojim delom v Ugandi. Torej, pridružujemo se predsedniku Obam in preostalim v mednarodni skupnosti, ki protestirajo proti temu zakonu in eh, protestiramo proti kakršnemu koli zakonu, ki bi kriminaliziral homoseksualnost v Ugandi. Hvala. Še kolega Tenok. Hvala lepa. Eh, Predsedujoči, Uganda je krščanska država, kjer še vedno veljajo krščanske vrednote. Homoseksualnost je nezakonita v Ugandi, kako tudi v drugih afriških državah. Moramo biti previdni pri tem, ko drugim uh, želimo usiliti naše liberalne vrednote, saj to lahko včasih um, kontraproduktivno, ampak ne smemo pa se ustaviti pred tem, da bi obsodili ta zakon, to je drakonski zakon, ki uh, bo imel negativne posledice tako za varnost in zdravje homoseksualcev, ampak bo oškodil tudi ugledu Ugande v mednarodni skupnosti. Uganda je veliko napredovala v zadnjih desetletjih in jo lahko smatramo za vzor pri afriškem razvoju. Zakaj bi vrgli vse to stran? Zakaj bi želeli poslanci postaviti svojo državo ob bok Iranu, ki redno usm, um, usmrča uh, homoseksualce v javnosti. Mislim, da moramo protestirati proti temu brutalnemu osnutku zakona in pripričati uganskega predsednika naj nanj vloži veto. Hvala lepa. Sedaj pa še kolegica Lunaček za dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči. Že moji predhodni govorniki so opisali podrobnosti osnutka zakona, ki ga obravnava uganski parlament. Naj povem kratko zgodbico. Pred petimi ali štirimi leti sem bila sama v Kampali in sem se nekega večera srečala z istospolno usmerjenimi v neki pizzeriji v glavnem mestu. In uh, sicer v restauraciji, kjer je lastnik to dovolil. In uh, ta večer je minister iz uganske vlade povedal, da bodo od sedaj naprej izvajane racije na vseh mestih, kjer se srečajo istospolno usmerjeni. In samo me je bilo. Uh, strah eh, in na srečo se nič ni zgodilo. Šlo pa je za začetek vedno večje homofobije v Ugandi in sedaj smo dobili ta predlog zakona, ki homoseksualnost ne samo kriminalizira, ampak predvideva celo smrtno kazen za istospolno usmerjenost. Gospe in gospodje, toliko afriških predsednikov se je trudilo za svoje države, Ampak, da bi sedaj uh, rekli, da je homoseksualnost nekaj, kar ni afriško, to je napačno. Homoseksualnost je obstajala v vseh časih, na vseh kontinentih, eh, v vseh kulturah in še vedno bo obstajala, ne glede na to, kakšni zakoni bodo sprejeti. Vesela sem, da nam je tukaj uspelo oblikovati skupno resolucijo, kajti pomembno je, da da zaščitimo eh, istospolno usmerjene v Ugandi in da ne dovolimo, da bi ta država sprejemala sovražne zakone. Kot Evropska unija imamo dožnost, da spodbujamo človekove pravice posod in eh, da spomnimo naše afriške partnere tudi na sporazume v okviru AKP, eh, kjer je prav tako zapisano, da je potrebno ščititi človekove pravice. Upam, da bo resolucija takšna, kot je pred nami, sprejeta, kajti gre tudi za to, da so preganjene celo organizacije, eh, ki podpirajo istospolne usmerjene v Ugandi. In eh, mi moramo te organizacije podpirati. Hvala lepa. Sedaj pa še kolegica Štrifler. Oui, monsieur le président, monsieur le commissaire, chers collègues. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, dame in gospodje. Eh, kar zdaj v vprašanje, zakaj bi se moral Evropski parlament tega loteti, eh, gre za predlog proti homoseksualnega zakona, ki krši človekove pravice in zato ne sme biti sprejet. Ta osnutek zakona kriminalizira homoseksualnost. E, to se sicer v uganski zakonodaji dogaja že nekaj časa, vendar pa bo e, novi zakon e, situacijo še poslabšal in prinesel do smrtno kazen za osumljence. Hkrati pa bo to tudi velika ovira v boju proti HIV oziroma AIDS-u. Tokrat gre za drugačne vrste zakon, kajti kot je povedal gospod Cashman, morajo posamezniki prijaviti eh, homoseksualne osebe uradnim oblastem v 24 urah, sicer lahko gredo sami v zapor. To bo seveda vplivalo na mednarodne donatorje in organizacije za eh, boj za človekove pravice v Ugandi. Eh, številne organizacije so, prekin, so nasprotovali. Eh, predsednik prekinja in prosi kolegico, da bere počasneje. Torej, ko je bil ta zakon oziroma snutek zakona predložen, so organizacije po vsem svetu to obsodile. Enako velja za države, kot je eh, Francija, ZDA, ravno tako pa je zakon obsodil tudi komisar de Gucht. Uganda mora spoštovati svoje zaveze na področju varstva človekovih pravic, spoštovati pa mora tudi sporazum iz Kotonuja. In nujno je, da eh, Evropska unija nasprotuje temu zakonu tudi pred uganskimi oblastmi in ukrepati moramo, če se nič ne bo spremenilo. Eh, kolegica, ostalo vam je še 12 sekund časa. Če bi brali nekoliko počasneje, bi lahko kolegi uživali v bolj. Pr prijetnem in natančnejšem tolmačenju. In, eh, torej, če boste sami upoštevali potrebe tolmačev, boste tudi prispevali k boljši kakovosti besedil. Naslednji pa je gov, eh, gospod Kacmarek v imenu Evropske ljudske stranke. Zanimava, Gospe in gospodje, nekateri pravijo, da se ne bi smeli lotevati tega vprašanja, ker. Eh, gre pri pravicah, za, pri pravicah homoseksualcev za neutemeljeno širitev človekovih pravic, ampak to ne drži. Človeške, človekove pravice veljajo za vse in nihče tukaj ne more biti izključen. Diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti ni nič novega, ampak težava je v tem, da. Eh, je potrebno eh, enotno povedati, da tukaj gre za kršitev človekovih pravic. Eh, In v Ugandi nekateri ljudje trdijo, da naše zanimanje za to vprašanje kaže, da smo neokolonialistični in da se poskušamo umešavati v njihove zadeve, ampak to ne drži. Gre za univerzalne pravice in vsekakor spoštujemo suverenost Ugande in drugih držav. Uh, Ne smemo pa ignorirati, ko se zgodi kaj takega kot v tem primeru. Najlepša hvala, kolega Kacmarek. Naslednji je gospod Arif za skupino socialistov in demokratov. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, pozdravljam dejstvo, da danes lahko govorimo o proti homoseksualni zakonodaji oziroma zakonu, ki je bil uložen. Eh, konec lanskega leta v par, uganskem parlamentu. Mislim, da je pomembno, da uh, vse stranke obsodimo ta zakon in ga zavračamo, ter da zahtevamo uh, revizijo zakonodaje, ki bi odpravila kriminalizacijo zakonodaje. Ne, Številne nevladne organizacije so se izrekle proti temu zakonu, ker predstavlja pomembno oviro v boju proti uh, AIDS-u. Pridružil se jim je tudi uh, komisar De Gucht in nekatere države članice. In upam, da bomo tudi mi v luči vsega razmislili o svojih zavezah v odnosu do Ugande, kajti v tem primeru Uganda krši temeljne pravice in zato vsekakor ne more računati na pomoč Evropske unije. Mislim, da morajo ljudje imeti možnost živeti svobodno, brez strahu pred preganjanjem. Za dve minuti, gospod Trumeva in Rueda. Hvala, gospod predsedujoči. Ehm, Želel bi si razprave o Amidu, Amidu Hajdar, ampak eh, iz e, različnih razlogov to zdaj ni mogoče. Tudi zak nova zakonodaja v Gondi, Ugandi zasluži našo pozornost. V preteklosti smo sprejeli kar nekaj resolucij o homofobiji, vključno s protidiskriminacijskimi politiki in danes eh, k temu dodajamo še to besedilo. E, dejanje uganskega poslanca, ki je vložil ta znak, si zasluži uh, odziv, kajti predlagani zakon predvideva eh, zapor in eh, smrtno kazen, hkrati za same homoseksualce, hkrati pa predvideva do triletno zaporno kazen za tiste, ki ne prijavijo ljudi, za katere vedo, da so homoseksualci. In to pomeni, da bi kdorkoli od nas eh, lahko bil eh, žrtev tega zakona. Tukaj gre za področje, kjer velja pravica do zasebnosti v skladu z mednarodno zakonodajo in to je potrebno spoštovati. Tako vladne kot eh, nevladne organizacije bi morale ustaviti svojo dejavnost, če bo ta zakon sprejet. Vsekakor pa moramo nasprotovati vsakršni uporabi smrtne kazni. Če uganske oblasti ne bodo spoštovale naših pozivov, moramo pozvati eh, tudi Svet Evrope in druge organizacije, da ukrepajo. In eh, s tem opozarjam tudi ugansko vlado naj ne pozabi na svoje zaveze v skladu z mednarodno priznanimi konvencijami in sporazumi. Najlepša hvala, gospod Rumeva in Rueda. Naslednja je gospa Gomez. Najlepša hvala. Eh, glede na vse instrumente, ki jih imamo na voljo v okviru sporazuma iz Katanuja, Kotonuja moramo uh, narediti vse, da čim prej ustavimo to pobudo. Uh, eh, potencijalno lahko tudi ustavimo vsakršno sodelovanje z Ugando. Eh, ko smo izvedeli za ta osnutek zakona in za strahovito usodo, ki grozi eh, homoseksualcem v tem delu sveta, smo nažalost ugotovili, da eh, Eh, je homofobija tudi pri nas še eh, zelo razširjena. Eh, Kaj ti obstajajo tudi številne ločine, ki si prizadevajo za mobilizacijo in financirajo to gibanje v Ugandi. In vsekakor se je potrebno zavedati, kakšne širše posledice lahko to ima. Najlepša hvala, kolegica Gomez. Naslednji je gospod eh, Janje Zbrnojo Garcia. Gospod predsedujoči, zelo me veseli, da kolegi in kolegice z vseh poslanskih skupin izražajo enotno stališče. Eh, Eh, kar zadeva proti homoseksualni zakon, ki je bil uložen v uganski parlament. To kaže določeno soglasje v Evropskem parlamentu in prosil sem za besedo, ker um, se želim pridružiti kolegom in to bom izrazil tudi v svojem glasovanju. Uh, torej, eh, pridružujem se Michaelu Cashmanu in drugim govornikom, kajti boj proti eh, netoleranci, še posebej homofobiji in smrtni kazni pomeni, da moramo biti odločni in da moramo pozvati svet in komisijo, da tudi ona dva zauzameta tako trdno stališče. Dokler ne bo ta nepravičen zakon umaknjen, Um, lahko eh, govorimo o tem, da se Uganda vrača v kolonialne čase. Najlepša hvala. Uh, sledi postopek Catch the Eye in prvi ima besedo gospod Predas. Uh, gospod predsedujoči, želim povedati, da sem zgrožen nad tem osnutkom zakona. Zakon kriminalizira homoseksualnost, istočasno pa kriminalizira tudi to, da ljudje ne posredujejo oblastem informacij o spolni usmerjenosti drugih in to je nedopustno. Razprava, ki poteka danes, eh, se pravzaprav pokriva z eh, razpravo o drugi reviziji sporazuma iz Kotonuja, katerega podpisnica je tudi Uganda. In to odpira možnost, da uh, govorimo o določilih uh, v tem sporazumu. Na zadnjem sestanku odbora Deve smo o tem razpravljali tudi s poročevalko gospo Žoli in če bi In eh, če upoštevamo vse to, mislim, da se moramo glasno izreči proti vsemu, kar se dogaja v Ugandi. Hvala za zaključek, pa gospa Kotali. Najlepša hvala. Rada bi povedala naslednje. V Ugandi, v Kampali bo naslednjega maja potekala konferenca o reviziji rimskega statuta, e, torej statuta mednarodnega kazanskega sodišča. In mislim, da mora Uganda preučiti lastno zakonodajo in zagotoviti, da bo ta protidiskriminatorna. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu komisije še komisar gospod Samecki. Gospod predsedujoči, poslanci in poslanke. Komisija je globoko zaskrbljena nad osnutkom eh, protihomoseksualnega zakona, ki je bil pred nedavnim vložen v uganskem parlamentu. Če bo ta zakon sprijet, se s tem odpirajo pomembne vprašanje z področja človekovih pravic, ki so ključnega pomena za komisijo. Kriminalizacija homoseksualnosti in sankcije, ki so predvidene v tem zakonu, so nasprotju s konvencijami človekovih, eh, torej združenih narodov. Uganda je ratificirala te konvencije, zato je pravno zavezana te konvencije spoštovati brez uh, eh, odstupanj in diskriminacije. Tudi tamkajšnja zakonodaja mora biti usklajena s temi z, uh, obvezami in to velja tudi za področje uh, istospolne usmerjenosti. Komisar de Kucht je tudi osebno izrazil svoje pomisleke v pismu predsedniku lanskega novembra. Podaril je, da je spoštovanje človekovih pravič ključnega pomena za komisijo in za Evropski parlament. Hkrati pa je predsedniku um, izrazil tudi um, prepričanje, da uh, ne bo dopuščeno, da bi to vrstna zakonodaja stopila v veljavo. Tudi uh, Predsedstvo je večkrat izpostavilo to vprašanje o srečanjih z uganskimi predstavniki. V nazadnjem sestanku 3. decembra sta se eh, predsedstvo in eh, trojka sestali z eh, predsednikom, kjer je bilo ponovno povdarjeno, kako pomembno je, da Uganda spoštuje svoje mednarodne zaveze. Ko govorimo o tradicionalnih vrednotah in kulturnih tradicijah, eh, so seveda spremembe dolgotrajne. Eh, in vendarle pa je, se je tudi predsednik zavezal, da eh, bo vzel na znanje stališče Evropske unije in da ga bo posredoval tudi svojemu kabinetu in parlamentu. In v duhu obstoječega partnerstva med Evropsko unijo in Ugando uh, upamo, da bo prišlo do revizije te zakonodaje, zato da bo usklajena z mednarodnimi načeli nediskriminacije na podlagi spolne usmeritve. Najlepša hvala, komisar Samecki. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo po končanih razpravah. Zdaj pa sledi razprava o sedmih osnutkih resolucij o Azerbajdžanu in svobodi izražanja. Najprej ima besedo gospod Provera v imenu pripravljalcev resolucij. Hvala lepa, gospod predsednik.